volili podpredsednike Evropskega parlamenta. Prejel sem naslednje kandidature, ki jih bom prebral. In alfabetiča raj. Po abecednem vrstnem redu. In eingegangeni kandidat. Prejeli smo kandidature naslednjih poslancev. Alvaro, Roberta Angelili, Isabel Durand, Otmar Karas, Miguel Ahel Martinez Martinez edward mcmillan scott georgios papastamkos gianni pittella anni podimata jacek protasiewicz lszl surjn indrek tarand alejo vidal quadras oldrich vlasak und rainer wieland. Kandidatke in kandidati so sporočili, da so bili predlagani z lastnim soglasjem. Kolegice in kolegi, prosim, da zazamete svoja mesta, kajti rad bi pojasnil potek glasovanja. Kolegice in kolegi, ki jih moti moja navsotnost, naj prosim zapustijo dvorano. Kolega Dol. Kolega Dol, če bi bili tako prijazni, da se usedete. Kolega Dol, prosim, če se usedete. Zelo prijazno od vas bi bilo, da kot eh, predsednik politične skupine predstavljate zgled.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 Gospe in gospodje, začeli bomo z glasovanjem. Pomočniki so isti, kot so bili pri volitvah predsednika. Prosim jih, da zauzamejo svoje mesta ob volilnih skrinicah. Pomočnice in pomočniki bodo glasovali ob koncu glasovanja. Zanima me, če so vsi pomočniki prisotni, gospa Moselina, kolega Zugo, gospod Papanajotov, kolega Pok, kolega Bago, gospod, gospod Kalinovski, gospod Kalfin, gospod Perejo Rodriguez. Prosim, da se postavite na svoja mesta. Ali kdo od navzočih manjka? To je seveda smešno vprašanje.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 prosim, da omenjeni kolegi zauzamejo svoje mesta ob volilnih skrinicah, drugače ne moremo začeti. Oh, they are a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 go. Okay, sir. Ja? Okay, wer mir Okay, sind alle da? Ja? Okay, ich frage nochmal, sind alle Wahl. Še enkrat vprašam, ali so prisotni vsi pomočniki za volitve? Očitno so. Število kandidatk in kandidatov presega število mest podpredsednikov. Zato moramo v skladu z prvim odstavkom 15. člena poslovnika glasovati z glasovnicami, torej tajno. Zato bi vas opomnil na člen, prvi odstavek 15. člena, bom nakratko prebral. Torej, po volitvi predsednika se volijo, so na to izvoljeni podpredsedniki za eno samo glasovnico. Za, izvoljene so po številčnem zaporedu glasov razglašeni tisti kandidati, vendar največ 14, ki so pri prvem glasovanju dobili absolutno večino danih glasov. Če je število izvoljenih kandidatov manjše od število razpoložljivega sedeža, se zaradi zapolnitve preostalih sedežev pod enakim pogojem pravi drugo glasovanje. Torej, potem je prvi. Um, po vrstnem redu glasov tudi sledi njihov vrstni red. Izvoli se tistega, ki je dobil pr, več kot polovico glasov v prvem krogu, drugače se. Če je število izvoljenih manjše od števila razpoložljivih sedežev, se opravi drugo glasovanje. Pri tem je potretje, potrebna večina oddanih veljavnih glasovnic. Če potem še vedno ni 14 kandidatov, ki bi prejeli dovolj glasov, potem se opravi še tretje glasovanje. Tu zadostuje navadna večina. Če je izid glasovanja neodločen, se za izvoljene izrazglasijo najstarejši kandidati. Na glasovnico, kjer je 15 kandidatov, lahko obkrožite 14 kandidatov in kandidat. Prosim, da križec narišete pred ime v predvideno um, v predviden kvadratek, drugače je glasovnica nedopustna. Lahko obkrožite oziroma označite 14 kandidatov do 14 kandidatov, če jih obkrožite 15, je glasovnica neveljavna, lahko obkrožite samo enega. Uh, torej največ 14. Če se zmotite in se med glasovanjem premislite, potem zavrzite glasovnico pri pomočnikih in prejeli boste novo glasovnico. Torej, pomoto lahko popravite. Bitte falten Sie den Umschlag, stecken, falten Sie den Wahlzettel, stecken Sie ihn in einen Umschlag glasovnico, prepognite jo, vtaknite v ovojnico in jo vrzite v volilno skrinico. Ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s tem postopkom, razen kolega Kornbendita? Ni vprašanj? Potem sedaj glasujemo. Prosimo vsije, da razdelijo glasovnice, izpolnite svoje glasovnice in jih odnesite v skrinico. Hvala. Lahko vprašam, če so vsi poslanci in poslanke oddali svoje glasove? Meine Damen und Herren, ich frage noch einmal. Še enkrat sprašujem, bi želel še kdo glasovati? Dragi kolegice in kolegi, tretjič in zadnjič ponavljam vprašanje, ali so ste vsi oddali svoje glasove? Ne? Dobro.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 številke, prosim, da začnejo šteti glasove v dvorani R01, 101. Prekinjamo zasedanje, po zvonjenju ga bomo ponovno začeli, to bo označeno tudi na zaslonih, torej prekinjam zasedanje.